Dobro, bomo začeli z delom. Lahko sprejmemo dnevni red. Nihče nima nič proti. Zapisniki iz 10. in 11. aprila in pa zapisniki iz 3. in 4. maja lahko vsega sprejmemo, če ni nobenih ugovorov. Ugovorov ni, torej nadaljujemo. In nadaljevali bomo z glasovanji. In sicer eh, vesoljska strategija za Evropo, poročevalka je gospa Gezine Meissner. In preden začnemo z glasovanjem, me zanima, če nas je dovolj prisotnih lahko prosim uporabite vaše kartice, da vidimo, če nas je dovolj. Začenjamo z glasovanjem. Le vote. Oui, monsieur Wim. Ja, gospod Wim van den Komp. Presedili se boste. Dobro. Konec glasovanja. Dovolj nas je. In tako bomo glasovali. Ste pripravljeni? Dobro, potem mm, bomo kar začeli. Odstavek ena. Kdo je za? Prvi kompromisni predlog se upravičuje predsednica. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Kompromis ena je sprejet. Amendma šest. Kdo je za? Kdo je za? proti, kdo se vzdrži. Zavrnjeno. Amandma 7. Za. Proti. Kdo se vzdrži? Amandma 7 je sprejet. Želite preveriti? Dobro, potem pa začenjamo z glasovanjem. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. 20 za, 15 proti, nihče se ne vzdrži. Amandma gospoda Rikeja je sprejet. Amandma 9. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Amandma 9 je zavrnjen. Kompromis 2. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Kompromis 2 je sprejet. Nadaljujemo z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 proti, kdo se vzdrži, amandma 28 je zavrnjen, amandma 65 za, proti, kdo se vzdrži, amandma 65 je zavrnjen. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 21 za, 18 proti. Gospa Kristin Rivo-Dalon, dobro je, da ste ustrajali. Vaš amendma je sprejet. Kompromis 5. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži? Sprejeto. Kompromis 6. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži? Kompromis 6 je sprejet. Kompromis 7. Za, proti, kdo se vzdrži?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 Amandma 23. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Amandma 23 je sprejet. Amandma 67. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Sur l'amendement 67. Je ferme le vote. Amendement 67. Konec glasovanja. Je ferme le vote. L'amendement 67 est bien adopté. Amendement... Amendma 67 je torej sprijet. Predlog spremembe 42 za, proti. No, to bomo še enkrat glasovali, zato ker ne dvogujete rok. Še enkrat torej, kdo je za? Proti. Zdržani. To bomo privirili še enkrat. Glasujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 42. Pozor, konec glasovanja. Predlog spremembe 42 je dejansko sprejet. Kompromisni predlog 11. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 12. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 64. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto, seveda. Drugi del tega predloga spremembe za. Aha, to pa ni tako kot prej. Proti, vzdržani. No, proti. V redu, torej drugi del mojega predloga spremembe ni sprejet. Zdaj pa glasujemo o poročilu gospe Majster, ko končno glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Štirideset za en glas proti. Torej, čestitke, gospa Majsner. Vaše poročilo je za veliko večino sprejeto in zato vam čestitamo. Izkoristila bom tudi ta trenutek, glede na to, da je gospa Majsner pozdravlja v naši sredi tudi delegacijo. Pozdravljene gospe, prihajate iz Nemčije, vse se ukvarjate s politiko. Torej, deset vas je ali ne v odboru za uh, promet. Očitno ste ženske zelo aktivne v tem odboru, zato dobrodošle in hvala gospe Majsner, da uh, ste jih povabili. V redu, zdaj pa. Nadelju, nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer izmenjava mnenj s splošnim poročevalcem za proračun za leto 2018. To je gospod Siegfried Muresan. Kje ste? Kje ste, gospod Muresan? Ni ga še tukaj poročevalca, se zdi.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 Mes chers collègues, les cinq minutes sont écoulées, notre avis. Dragi kolegi, pet minut je mimo in uh, naš povabljenec je tukaj. Torej, med nami je gospod Mure San. No, vi ste naš poročevalec, ali ne? Naš splošni poročevalec za proračun za leto 2018. Najlepša hvala, da ste odgovorili uh, na eh, naše vabilo in da nam boste predstavili prednosti na področju proračuna v prihodnosti. No, v tem času, ki je Evropsko unijo kar pretresel, govorimo tudi o tem, da je eh, po gospodarski plati to precej težavno obdobje je seveda zelo pomembno, da se sprejmejo pravilne odločitve tudi pri oblikovanju proračunskih prednostnih nalog, saj um, je od tega odvisno tudi izvajanje evropskih politik. Zdaj, um, odbor za proračun in odbor za promet imata um, zelo dobre odnose in odlično sodelujeta, to želim res poudariti. In uh, zato je zelo pomembno, da s takim trdnim sodelovanjem lahko zagotovimo, da bo parlament predstavljal neko močno uh, stran, ki bo lahko uh, na, na drugi strani se postavila napram svetu. Tako da izvolite, deset minut imate na voljo. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani kolegi. Hvala, da ste me sprejeli tu v vašem odboru eh, ob tej razpravi o proračunu za prihodne leto. Sam sem splošni poročevalec. Torej, najprej, kje se nahajamo v, postop v postopku? Marca smo z veliko večino na plenarnem zasedanju parlamenta sprejeli poročilo, ki sem ga uh, pripravil v zvezi s smernicami za proračun za prihodne leto. In v tem poročilu smo e, zapisali naše uh, splošne politične prednostne naloge za prihodne leto. Potem smo uh, Eh, čakali na eh, osnutek proračuna komisije na osnovi naših političnih eh, prednostnih nalog. Komisija je to pripravila, danes zjutraj smo ta proračun, osnutek proračuna videli, Poleg političnih prioritet, ki smo jih imeli doslej, imamo od danes jutraj že tudi prve številke na mizi. Nismo mogli še zelo natančno preučiti predloga komisije, ampak nekaj številk pa vam že lahko podam. Kar se tiče političnih prioritet parlamenta, sem že od samega začetka leta predlagal, da se osredotočimo na dve prioritete Eh, glavni področji za proračun prihodne leto in sicer rast in zaposlovanje in eh, drugič varnost državljanov. In predlagal sem eh, ti dve prednostni nalogi. Zakaj? Zato, ker to evropski državljani od nas pričakujejo, se pravi zaposlitev in pa varnost. In kako bomo to dosegli? Za rast in zaposlovanje bi želel, da investiramo v tista področja, ki omogočajo eh, bolj eh, konkurenčno eh, gospodarstvo, ki vliva zaupanje zasebnemu sektorju. Se pravi, želeli bi investirati v raziskave, inovacije, v zaposlovanje mladih eh, in tako dalje. To je bil že od samega začetka moj predlog eh, in eh, od komisije smo pričakovali tudi, da okrepi obzorje 2020, program Erasmus, program Kozma instrument za povezovanje Evrope in Erasmus ni samo uh, program za izmenjavo študentov, temveč tudi omogoči večjo konkurenčnost eh, tem eh, mladim ko se znajdejo na trgu dela. 65 odstotkov eh, zaposlovalcev ceni takšne mednarodne izkušnje pri mladih. Kaj je komisija danes jutraj predlagala? Za obzorje 2020 predlagajo Eh, zvišanje za 7 odstotkov, za instrument za povezovanje Evrope 8 odstotkov, eh, zvišanje za Erasmus 9 odstotkov, za Kozna je prišlo do eh, znižanja za 2,9 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom, ampak lansko leto smo bili priča zelo visokemu povišanju sredstev za Kozmo, moramo pa proučiti sedaj te številke in ugotoviti, eh, eh, kaj to dejansko pomeni. Za 8,7 odstotkov eh, je bilo poveč, povečanih sredstev za obzore 2020 in za, za 25,7 za plačila. Največje, um, največje povišnice imamo za Koperniku, za, za Galileo, in eh, tu imamo plačila, ki so se povečala iz 0, za nič cela en odstotek. To so številke, ki jih imamo ta hip na osnovi tega, kar je eh, komisija predložila pred tremi urami, bomo pa potrebovali še malce več časa za to, da te številke proučimo. Druga prednostna naloga, ki sem jo predlagal eh, za zagotavljanje varnosti državljanov, je temeljila na krepitvi agencij eh, Evropske unije, ki so odgovorne za varovanje meja, eh, za eh, kroženje informacij na evropski ravni glede varnostnih tveganj, zlasti na področju trgovine z ljudmi. In tudi to je komisija upoštevala in dala je več sredstev Frontexu, AASU, EULISI in Europolu. Komisija prav tako predlaga tudi um, 40 milijonov evrov uh, za raziskovanje na področju um, obrambe in namen teh sredstev je, da se uporabi uh, sinergije na področju raziskav na področju obrambe na evropski ravni. Uh, in eh, na ta način bomo enkrat to, ta sredstva uporabili na, Evro, na evropski ravni, ko bo to mogoče in na to delili rezultate z vsemi državami, namesto da bi 28krat podvajali uh, te raziskave. Prav tako sem tudi zapisal, da če želimo varne znotraj eh, Evropske unije, da moramo eh, pomagati tistim eh, državam, sosednjim državam, zlasti na vzhodu, ki so podpisale pridružitvene sporazume Gruzija, Moldavija in druge. Zlasti gre tu za države, ki so izpostavljene tveganju, mm, ki ga predstavlja Rusija. Torej, te države treba podpreti, enako velja tudi za države na jugu, ki se soočajo z izzivom begunske krize in ugotovili smo, da je veliko ceneje, politično preprosteje in varneje, da uh, upravljamo z migracijskimi uh, tokovi uh, v državah izvora, pa tudi v Turčiji, Jordaniji uh, in uh, drugih prehodnih državah, uh, kot pa znotraj meja Evropske unije. Uh, Pri tem bi vas opozoril tudi na eh, revizijo mm, večletnega finančnega okvirja na zahtevo parlamenta. Parlament in svet sta se strinjala glede postopka. Kompromis je bil dober. Mi smo naredili domačo nalogo tu v parlamentu in kolegi, ki eh, so tudi člani eh, odbora za proračun, vedo, da smo sprejeli ta sporazum zelo hitro v parlamentu. Sedaj pa mora svet tudi narediti svojo domačo nalogo. In Združeno kraljestvo ministrstvo zaenkrat eh, blokira eh, revizijo oziroma pregled eh, MFF-a in eh, sicer do 8. junija do eh, volitev v Združenem kraljestvu. To dejansko ne bo eh, povzročalo preveč težav, ampak če bo večletni finančni okvir na to ogrožen, potem bo zelo težko pripraviti proračun za 2018, ki ustreza potrebam za leto 2018. Te bodo tudi spremenjene glede na leto 2013, ko je bil večletni finančni okvir prvič sprejet. Komisija je to revizijo MFF-a že upoštevala v svojem predlogu, ki nam ga je predložila danes in komisija nam bo tudi pomagala pri uh, delu z svetom. Uh, Zrno kraljestvo zaenkrat ni dalo nobenih eh, jasnih eh, signalov glede eh, svojih namenov. Predpostavljamo, da bomo revizijo MFF-a sprejeli po volitvah v Zrnem kraljestvu. Vseeno pa je pomembno, da še vedno pritiskamo na svet, zato da bo tudi on izpolnil svoje obveznosti. Na to, glede eh, vprašanj, ki se nanašajo na ta odbor, torej poleg eh, instrumenta za povezovanje Evrope, sem že na začetku povedal, da sem želel, da bi eh, bila to ena izmed prednostnih nalog. Komisija se je ustrezno odzvala, je tudi priznala povišnico. Prav tako sem želel tudi, da ne bi prišlo do nobenih um Eh, rezov v proračun eh, za mm, eh, podjetja, agencije, ki so dejavne na področju prometa. To je stališče parlamenta, to je tudi usmernica, ki smo jih sprejeli marca letos. Tu se bom ostavil, gospa predsednica spoštovani kolegi in kolegice, želel bi, da je moja prisotnost tu začetek tega dialoga. Danes eh, imamo osnutek eh, proračuna komisije na mizi, ampak eh, vaše izkušnje, vaši predlogi, vaše vprašanja bodo pomembna zame in ta bom tudi prenesel kolegom, s katerim delam in zahvaljujem se vam, da ste me sprejeli in veselim se vaših pripomp, ki jih bom posedoval naprej. Veselim se tudi dela z vami tekom tega leta. Euh, Hvala lepa, gospod Muresan. Zdaj bom pa takoj dala besedo našemu vprašalcu, gospodu Tuženovskemu, da eh, nam predstavi, kakšno je stališče z vidika prometa. Torej, besedo dajem najprej vam, potem pa še poročevalcem v senci. Izvolite. Za slovo chtěl bych poděkovat i za účast a hlavně. Hvala lepa za besedo in hvala lepa gospodu Morešanu za vaše uvodne besede. Hvala za informacije, ki ste nam jih posredovali v zvezi z osnutkom proračuna, ki ga je predložila komisija. Kot eh, poročevalec za odbor za promet bi želel izpostaviti nekaj točk, ki se meni zdijo pomembne. In te točke so vključene tudi v delo tega odbora. Najprej, instrument za povezovanje Evrope. Zelo me veseli, da bomo imeli na voljo več sredstev za ta instrument, kajti instrument za povezovanje Evrope je ključnega pomena za financiranje programov na področju prometa. V preteklosti smo bili priča znižanju sredstev in tudi prenosu sredstev na druge postavke in veseli me, da se vračamo na ustrezno raven sredstev za instrument za povezovanje Evrope. Kar moramo storiti pa je naslednje. Moramo narediti projekte na področju prometa bolj privlačne za zasebne investitorje. Uporabljamo tudi nepovratna sredstva in tudi to je ena izmed možnosti za izboljšanje priložnosti za takšne investicije. Ena iz na, od naših prednostnih eh, nalog je železniška povezava povsod po Evropi. To je povezano tudi s tem, kar ste vi povedali to predstavlja delovna mesta in varnost in pa tudi varna delovna mesta. Železnice predstavljajo več Evrope in boljšo infrastrukturo. Prepričan sem, da lahko uporabimo EGNOST in Galileo, naša dva satelitska sistema, za promet veliko denarja smo uložili v te projekte in eh, to je zelo dobra osnova za uporabo sistemov za navigacijo in to zelo natančno navigacijo. In to predstavlja tudi dobre poslovne priložnosti, poleg tega pa imamo na voljo tudi natančne signale, ki jih posredujejo ti sateliti. Ne razumem pa tega, kar ste povedali v zvezi z Galilejem in pa znižanjem sredstev za Galilejo, če sem pravilno razumel. Satelitni sistemi krepijo raznolikost uh, aplikacij na področju prometa, omogočajo optimizacijo eh, prometnih tokov in tako dalje. Imel sem možnost eh, pregledati pilotni, pilotne projekte, 23 takšnih projektov je šlo skozi naš eh, odbor in to predstavlja proračun 28 milijonov evrov. To mislim, da je zelo dobro izhodišče za nadaljevanje z obstoječimi programi, pa tudi za vzpostavitev novih programov. Veselim se sodelovanja z vami in z našimi poročevalci v Senci in seveda bi želeli imeti kar se da veliko sredstev v sedanjem proračunu. Hvala lepa, gospod Tošnovski. In zdaj dobi besedo gospod Marinesku. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod Morešan, za to predstavitev. To so dobre novice, da je gospod Oettinger um, sprejel predlog proračuna v kolegiju, saj to sem slišal. Uh, Glede vidika prometa, mislim, da je najpomembnejše to, da se preveri, če določbe umestnega pregleda ostajajo v proračunu, tako kot je bilo to obljubljeno. Obljubil je namreč, da bodo te določbe na tak ali drugačen način vključene. In to je pomembno zato, ker, naprimer, za instrument za povezovanje Evrope, Eh, je eh, bil del sredstev prenešen iz ene proračunske postavke na drugo in to je imelo zelo pomembne posledice za promet. In drugič, kolega je govoril o satelitih, o satelitnih sistemih, EGNOS je en od teh sistemov in to je zelo pomembno in kot veste, ti sateliti ne pokrivajo še v celoti Evrope in zato tudi potrebujemo še nekaj denarja za Severno Afriko, zato da lahko pokrijemo jugo-vzhod in za Ukrajino. To je denar, ki ne spada na področje prometa, temveč na področje sosedske politike. Če nič ni predvideno v predlogu, potem bomo predlagali, LS bo predlagal amandmaje v tej smeri. Ne gre za eh, velike vsote, približno 10 milijonov, to je praktično nič. To potrebujemo zato, da pokrijemo vzhodni in južni del Evropske unije. Hvala lepa. In upam, da boste še naprej podpirali Interrail to ste povsod že eh, razglasili in upam, da se boste tega držali. To je zelo pomembno. Hvala. No, vidim nasmešek v pomembi interrejla, torej to pozitivno. Želite se že zdaj odzvati? Izvolite. No, se bom takoj odzval, ker je šlo za nekaj konkretnih vprašanj. Prvič, eh, določbe v zveri z vzmesnim pregledom večletnega finančnega okvirja. Te določbe so vključene v osnutek proračuna. To smo danes jutraj prejeli in uh, vsote za uh, Erasmus, za obzore 2020, za instrument za povezovanje Evrope. Vse to je vključeno. Instrument uh, prožnosti je mobiliziran vkolikor je to mogoče in to skladno z vsotami, ki so predvidene v določbah za umestni pregled MFF-a. To vemo. Kar pa se tiče uh, vzhodnega sosedstva, omenili ste Ukrajino, edino, kar vemo, je to, da je prišlo do zvišanja za 8,9 uh, odstotkov za vzhodno uh, sosedstvo. To predstavlja 46 milijonov evrov. Ne vemo natančno, čemu je ta denar namenjen, ampak vem, da tu obstaja ta interakcija z Severno Afriko in Ukrajino in zagotovil bom, da bomo temu sledili. Na to Galileo in Egnos, tu je prišlo do znižanja za 9,6 odstotkov eh, proračuna, to bomo proučili in če se bo izkazalo, da to za vaš odbor ni spremljivo, potem morate to pač eh, komisiji tudi sporočiti. In eh, glede Interrela ena velja enako lani je predsednik naše skupine eh, predlagal, da vsak eh, državljan Evropske unije, eh, ko je star 18 let, da dobi brezplačno vozovnico Interrail. Eh, sam sem se zavezal, da bom to zapisal v politične prednostne naloge eh, parlamenta za eh, smernice za proračun 2018, zato da bomo poskušali najti finančna sredstva že za leto 2018. In to smo tudi javno sporočili. Komisar Oettinger pravi naslednje. Pripravljen je financirati pobudo Interrail, ne želi pa, da bi to ogrezilo že obstoječe programe, ki so v teku in to smo želeli tudi zapisati v uh, smernice. Želeli smo, da se to financira na Eh, stabilen, predvidljiv, dolgoročen način, zato potrebujemo ločeno eh, proračunsko postavko, ločeno od Erasmusa, zato da to ne bo ogrozilo eh, Erasmus programa in zato potrebujemo novo zakonodajno osnovo in to ni nekaj, kar mora predlagati komisar Oettinger, temveč mora to predlagati komisar Navračič, ki je odgovoren za mladino oziroma komisar, komisarka Boljske je odgovorna za promet. Če večina kolegov eh, v odboru TRAN podpira projekt Interrail, potem je prvi eh, korak ta, da se zagotovi uh, Eh, zakonodajno osnovo za to in to mora zagotoviti komisija. Eh, sem eh, o tem s komisarjem tudi govoril v zadnjih dneh in zaenkrat komisija v osnutku proračuna ni nič predlagala v zvezi z Interrailom, kaj ti zakonodajne osnove ni. Pilotni projekt je bil predlagan lani in lansiran letos, ampak to ni to, za kar je šlo in kar je uh, predsednik naše skupine tudi sporočil. Torej, zaenkrat eh, pravne osnove še ni, ampak delajmo skupaj z eh, pristojnimi komisarji, zato da se bo razvila pravna osnova in na ta način lahko to vključimo v spravni postopek eh, svetom in komisijo jeseni, zato da to lahko vključimo v proračun, preden bo ta sprejet prihodne lepe, leto. Torej, s komisarko Bulci in s komisarjem Navračičem se lahko povežemo za to, da zagotovimo pravno osnovo, istočasno pa moramo biti tudi odkriti in pošteni. Moramo si pogledati, kakšna, kakšen bo obseg sredstev na voljo. Komisija pravi, da v prvem oddelku imamo 51 milijonov evrov in znotraj teh 51 eh, milijonov so pripravljeni del nameniti tudi Interrailu. Mi bi želeli, da to postane nekaj, kar bo veliko več kot samo pilotni projekt, ki je samo prvi korak, ki leto že obstaja, ampak moramo biti realistični in moramo uh, videti, ali lahko res zagotovimo vsakemu državljanu, ki bo letos eh, star 18 let, uh, brezplačno vozovnico Interrail. Torej, to je sedanje stanje, moramo delati s komisijo zato, da zagotovimo pravno osnovo, ki omogoči eh, predvidljivo in vzdržno financiranje tega programa, da na ta način, da ne bodo ogroženi drugi programi. V redu bomo nadaljevali z našimi govorniki, gospod Ertuk. Welcome to our company. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Morešan, dobrodošli. Sedaj vam eh, bom prebral eh, zapiske gospe Grapini, ki je poročevalka v Senci. Hvala lepa poročevalcem Senci in poročevalcu za dobro sodelovanje doslej. Hvala vsem kolegom, ki so uložili pilotne projekte in pa pripravljalne ukrepe. 28 pripravljalnih ukrepov in pa eh, pilotnih projektov je bilo predlagani. Pilotni projekt 17 eh, je nov eh, pilotni projekt PP1 in to 5 v turizmu in 12 v prometu. Na to imamo pilotne projekte PP2 tudi na področju prometa. Socialisti in demokrati so predlagali sedem pilotnih projektov. Pilotni projekt, ki ga predlaga gospa Grapini, je povezan s promocijo lokalnega turizma v Evropi in pridobila je tudi eh, podpise ALDE in GUE političnih skupin, poleg SND-a. Ta projekt eh, želi promovirati Eh, in urediti lokalne, eh, lokalne možnosti prenočevanja na podeželju in to v povezavi z eh, potencijalnimi turističnimi potmi in proračun, ki bo za to potreben, je približno en milijon evrov imamo tudi pet novih pripravljalnih dejavnosti znotraj eh, PA1 in tri na področju turizma in dva na področju prometa. Predlagano je bilo, da se nadaljuje tudi s pripravljalno dejavnosti, ki ga je uh, lani um, začel uh, eh, ELS in to na področju pomorskega prometa. Klaudija Tapadel eh, iz eh, skupine socialistov je predlagala eh, projekt v zvezi z kulturno dediščino in tu imamo devet podpisnikov iz drugih političnih skupin, socialistov, LS-a in tako dalje. Gospod Istvan Ujeli je predlagal, da se spremeni uh, bridge tourism uh, Eh, projekt, eh, torej projekt mostov v pripravljalni projekt. Transport in turizem sta zelo pomembna za Evropsko unijo in tudi močno vplivata na gospodarsko rast, na zaposljivost in na eh, socialni razvoj. In zato je pomembno, da tudi temu namenimo sredstva. To je namreč pomemben eh, vzvod boja proti nezaposlenosti. Izboljševati moramo vse obstoječe eh, projekte, zato da bomo še naprej lahko promovirali eh, vodilno vlogo Evropske unije na področju turizma. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so pripravili pilotne projekte in pa uh, Eh, pripravljalne eh, dejavnosti in upam, da bodo vsi ti projekti sprejeti. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa gospod Telička. Uh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kar se tiče prednostnih nalog, ki ste jih omenili, bi eh, težko sprejeli katerokoli drugo prednostno nalogo. Izpostavili ste najpomembnejše. Z vidika eh, prometa eh, so sta ti dve eh, prednostni nalogi res kompatibilni. Ena spodbuja drugo, varnost je pomembna za zaposlovanje in zaposlovanje je prav tako pomembno za varnost. In za prihodnost bo zelo pomembno uh, da si bomo pogledali, kako bodo ta finančna sredstva za varnost in za zaposlovanje porazdeljena v prihodnosti in v kolikšni meri bo to povezano z prometom. Poglejmo si naprimer letališča. Letališča so pomembna ne samo zaradi terorističnega napada tu, temveč eh, tudi zato, ker eh, za letališča varnost predstavlja veliko breme. Ne želimo preveč eh, zapletati življenja potnikov in iz tega vidika mislim, da lahko eh, tudi razmišljamo v tem, kako, o tem, kako prednostni nalogi ena drugo eh, dopolnjujeta. Na to glede zvišanja sredstev, vse to se mi zdi dobro, ampak treba si je to pogledati tudi v odnosu do rezov, katerim smo bili priča v preteklosti, ampak vsekakor je to pozitiven znak. Zame se res postavlja naslednje vprašanje. Naprimer, Interrail se je začel kot eh, nek nek megaprojekt, se bom tako izrazil bolj diplomatsko. Ne vem, ali je bil namen, da to prispeva k izobraževanju mladih, prav tako nisem prepričan, da to uh, pripomore uh, k enotni, uh, enotnemu prometnemu prostoru v Evropi. Mislim, da je ta projekt celo diskriminatoren, kaj ti privilegira samo eno obliko uh, prometa. Tu naj bi uložili sredstva v nek projekt, ki je zelo političen, ampak moramo pa tudi upoštevati kriterije, ki sem jih omenil, pa tudi kriterije, ki ste jih vi omenili. To pomeni, da ne moremo posegati v druge uspešne projekte ampak če to primerjamo z znižanjem za 8,9 eh, odstotkov za Galilejo in Egnos, to je res nesrečno. Galileo in Egnos eh, predstavljata naložbe za prihodnost, to predstavlja razsežnost prometa, razsežnost storitev in pa varnosti. In eh, to znižanje v, primeru, v primerjavi s to avanturo Interrail, to se mi zdi res ponesrečeno. Mislim, da razumete, kaj želim povedati. Lahko sprejmem projekte, ki vsaj v omejeni obliki uh, spoštujejo kriterije. Gospod Murešan, uh, na to bi izpostavil še tri točke. Gospod Ešanovski je tudi to omenil, zasebne investicije namreč. Uh, imamo dejanske um, priložnosti in moramo si pogledati, kako lahko uporabimo različne, različna finančna sredstva na bolj učinkovit način. Merci, Merci, Hvala lepa. Gospa Kilonen. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rada upravičila v imenu gospe Konečne, ki je poročevalka v senci na to temo, po njenem mnenju bi bilo pomembno nameniti več sredstev multimodalnemu prometu in več naložb imeti za prihodnost železniškega prometa. To se zdi v tem trenutku kar precejšen izziv. Kot del svežnja za mobilnost, pa se moramo pogovoriti tudi še o sredstvih. Pri vprašanju potencijala inovacij, še prav posebno nizkooglični inovacij, mislim, da je zelo pomembno za to nameniti zadostna sredstva. Podnebne spremembe in emisije morajo biti prednostne pri tem. Potem pa tudi vprašanje prihodnosti naših agencij. Potrebujemo zadostne kadrovske vire. Te agencije morajo imeti dovolj ljudi, naprimer za nadzor nad emisijami, ki izhajajo iz prometa. To je liko na kratko od mene. Hvala lepa. Gospod Bas vas posluša. Izvolite. Hvala lepa. Da, sestali smo se že v odboru Envi. Gospod Morosan, sedaj je še tukaj. Hvala lepa, da ste tukaj, ko govorite o prednostnih nalogah, ki v spredje postajajo varnost in delovna mesta. Se s tem strinjam, vendar pa moramo seveda govoriti tudi o tem, kakšna delovna mesta. Želimo si trajnostnih, želimo si delovna mesta za prihodnost. In to je razprave, ki jo moramo voditi. In to je nekoliko manjkalo, ko ste pripravljali svoje prednostne naloge. Mislim, da bo to ključna razprava, katera so tista delovna mesta za nas, evropejce, ki so smerjena v prihodnost. In mislim, da imamo priložnost, da zadeve dobro uredimo. Ko govorimo o prometu, moramo seveda govoriti tudi o infrastrukturi, ki jo bomo zgradili. Infrastruktura, ki jo bomo spodbujali, bo ostajala še desetletja. Tukaj se strinjam z gospod Kilonen, če istočasno želimo zadostiti podnebnim ciljem, moramo zagotoviti, da bo infrastruktura, ki jo gradimo, izpolnjevala te dolgoročne cilje. Evropska unija G7 izpostavlja pomen pariškega sporozuma in zato moramo biti tukaj dosledni. Ustvarjanje delovnih mest in zaščita okolja lahko gredo z roko v roki. In mislim, da bi Evropski parlament se moral zazemati za to. In ta poudarek je manjkal, se mi zdi, pri vas. Zato se moramo potruditi na tem področju. Zato smo predlagali nekatere pilotne projekte. Pomembno je izobraževanje otrok, kaj pomeni trajnostni promet. To mislim, da je tudi zelo pomembno, kajti vsi vemo, da če začnemo izobraževati že otroke, bo to imelo tudi trajnostni vidik. In to je pomembno, zato imamo evropski proračun. Take stvari, za take stvari se zauzemamo, to bi radi dodali, popolnoma pa sem pripričan, da lahko to storimo z vami eh, v sodelovanju, eh, z vami kot poročevalcem. Hvala lepa. Gospod Golniš. Hvala lepa, gospa predsednica. Omejil se bom samo na eno točko. Slišal sem prednostne naloge za proračun, ki jih je predstavil poročevalec za zaposlovanje in um, varnost. To sta hvale vredna cilja. Slišal sem tudi, da je v zvezi z zaposlovanjem omenil razvoj, nadaljni razvoj programa Erasmus. No, to je dejansko eden od programov, ki so zelo aktivni v Evropski uniji in ki so najmanj odvisni od birokratskih ovir. Poznamo njegove stroške, lahko tudi ocenimo učinke in osebno sem velik pristaš takih programov Evropske unije, katerih uporabo lahko ocenijo sami državljani. Vseeno pa menim, da moramo ostati previdni. Sam sem bil dekan neke fakultete in sicer jezikovne fakultete, kjer smo poučevali 27 tujih jezikov in civilizacij in izkazalo se je zelo koristno, da so francoski študentje, naprimer, ki so študirali španščino, lahko odšli na študij v Madrid in eh, še zlasti v primerih, ko jim starši tega ne bi mogli omogočiti s svojimi finančnimi sredstvi in obratno so španski študentje, študentje prihajali v, Fran, v Francijo in na ta način pridobivali veščine, ki jih v Franciji naši študentje ne bi mogli pridobiti. Uh, No, zdaj pa se tu postavlja vprašanje kriterijev, ne samo za programe Erasmus, ampak tudi za programe, ki jih razvijajo razne lokalne skupnosti, ki so se razvili v neke vrste univerzitetni turizem, češ za mlade je dobro, da gredo malo v neko tujo državo. Sveda je dobro, vendar pa to na tak način ne prispeva nujno k njihovi poklicni eh, izobrazbi, še zlasti, če so eh, dotedaj že prišli do določene stopnje izobrazbe in znanja na svojem področju. Eh, in, zla, in ravno tako. Eh, je vprašljiva učinkovitost, če je njegovo znanje jezika države, v katere se podaja, minimalno eh, in bo v tem jeziku moral poslušati eh, izobraževanje. Torej, ja, z turističnega vidika so ti programi seveda v redu, je pa vprašanje, koliko res lahko prispevajo k boljši ravni ehm, izobraževanja. Tako da spraševati se moramo tudi o neposrednem učinku na zaposlovanje. Brezposelnost je namreč mm, zelo huda zadeva in eh, tudi zaradi ukinitve meja so naši delavci zdaj. Um, v konkurenci z delavci, ki prihajajo iz držav tretjega sveta, kjer bi bili plačani dvakrat ali trikrat manj. In to je strukturna težava, ki jo gotovo ne moremo rešiti samo v okviru proračunskih prednostnih nalog. Kar se pa tiče izobraževanja, se sem seveda apsolutno pristaš izmenjav s tujino, vendar pa mislim, da je treba pri upoštevanju kriterijev postopati resno. Saj gre tukaj za programe, ki so namenjeni mladim ljudem, ki naj bi z njihovo pomočjo pridobili znanje jezika ter veščine in znanje, ki jim bodo res ukoristili njihovi poklicni poti. Hvala. Hvala lepa, gospod Golniš. Sama Eh, sem predsednica sicer odbora za promet, tako da hvala lepa za vaše mnenje o programu Erasmus, ampak eh, eh, Erasmus pač ni program, ki spada v naše pristojnosti. Eh, no, ampak saj nisem sam omenil programa Erasmus. Naš pročevalec, ki smo ga povabili, da poda svoje mnenje v našem odboru, ga je omenil. In Erasmus je ravno tako povezan s programi eh, za promet in za turizem, predvsem pa zadeva tudi mlade ljudi. In zato sem svoje mnenje eh, podal verjetno bolj poročevalcu samemu, kot pa ostalim članom našega odbora. Hvala lepa. No, v redu, slišali smo vaše stališče glede programa Erasmus, zdaj pa gospod Vandenkamp, izvolite. Hvala lepa. Naj pozdravim Zigfrida na sestanek našega odbora. Troje bi rad izpostavil. Najprej EFSI. Kaj odbor za proračun meni o FC-ju zdaj, FC-1 in FC-2, je to FC podaljšek naložbenega programa EU. Želimo si FC, podpiramo ga, vendar pa to, kar je dejal poročevalec, je pomembno. Zelo veliko stvari je, ki jih ne moremo izvesti brez CEF-a. CEF govori o, o nepovratnih sredstvih, FC pa o posojilih. In zdi se, da ne širimo naložb z EFSI-jem. Zanima me vaše mnenje. Kar se tiče, tiče kohezijskega sklada in naložb v promet, vidimo vse možnosti, tudi praktične kohezijskega sklada, več naložb v promet. To se zdi možna pot. Kaj misli proračun, odbor za proračun za to? Potem pa še nekaj, kar se tiče interela, to eh, pa moram povedati, si olajšati dušo. Seveda ne želim ustvarjati uvir in zidov, vendar pa če komisija pravi, da ni proračunske vrstice, potem se jaz to tolmačim tako, da si tega ne želimo. V zadnjih nekaj letih smo videli, da so se dogajale tragične stvari. Razvili smo nove proračunske vrstice za boj proti tem tragedijam. Ne želim nasprotovati temu projektu, vendar pa v smeri gospoda Teličke, gospoda Lansdorfa, gledam, nisem dobil ravno dobrega občutka, enako verja tudi za gospod Harms in spomnim se razprav, ki smo jih imeli v preteklosti o tem. Torej, zanima me, kaj tiči za tem. Hvala lepa, gospod Vanderkamp. Zdaj pa dajem besedo še gospodu Kramerju. Ja, danka auch äh, für den Vortrag. Hvala lepa. Seveda smo za trajnostni razvoj, za delovna mesta. To je že kar floskula, ki se ponavlja že desetletja, vendar pa realnost srca ali nasproti. Zato moramo natančno pogledati, kam investiramo. Dva primera, ko je bilo pozitivno v Nemčiji. Avtocesta Usodom, ki bi jo naj zaprli 92. pa potem tega nismo storili danes, ima tisočka toliko potnikov, kar prinaša veliko delovnih mest, pa še trajnost. Potem pa še koalici Düsseldorfa, bi tudi naj zaprli cesto, ko so imeli 500 vozil na dan, zdaj pa 23 tisoč. Torej, zelo veliko povečanje. In to smo ustvarili z veliko, z v bistvu malo investicijami v manjše projekte. Radi investiramo v velike projekte, pa nas potem to ne zanima. Moj priljubljen projekt, ki ga vedno navajam, pa je projekt Lyon Torino. 12 milijard evrov bi naj stal, francosko računsko zvišče pa je dejalo, ne, ne bo 12, več 26 milijard evrov bo to znašalo. In iz tega se potem dnevno poveča število TŽV-jev z 3 na 5. Seveda to se ne obrestuje pri delovnih mestih. 20 let smo vrtali predor skozi Alpe, koliko delovnih mest je to. Torej, veliko je projektov, ker bi potrebovali zelo malo sredstva, pa bi imeli veliko delovnih mest. Potem pa smo imeli veliko projektov, veliko denarja, pa malo delovnih mest. To ni za nas nikoli pomembno. Vsi smo ponosni na velike projekte, vendar pa moramo natančno gledati na delovna mesta. Torej, zakaj se zauzemate za manjše projekte, ki prinašajo veliko več? Kajti 95% potnikov na železnicah je potnikov na krajše razdalje. Zato mora iti. Potem še nekaj. Poštena konkurenčnost eh, nočnih vlakov v Nemčiji skoraj da ni več, ker naj ne bi bili rentabilni. Od 23 letališč pa je 17 letališč v Nemčiji takih, ki prinašajo izgubo. Pa še vedno delujejo. Železniški promet, ki je okolju bolj prijazen, pa ne sme imeti izgub. Kako ravnate s tem in kakšna je reakcija tako komisije, kot tudi vaših kolegov? To bi me zanimalo. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Madame Meissner. Najlepša hvala, še gospa Meissner. Hvala lepa. Čisto na kratko. Mislim, da je bilo veliko pomembnih stvari že izračanih potrebujemo vsak cent, kar se tiče vključevanja TNT omrežja v CEF. To ni pomembno samo za politike na področju prometa, to je pomembno tudi za skupni trg, da ga dokončamo. In tudi satelitski sistemi morajo imeti dovolj sredstev. To je za nas odbor za promet zelo pomembno. Potem pa še nekaj, kar se tiče Interela, zato ker je Van de Kamp eh, govoril o mojem dragem prijatelju Lambsdorfu. To moramo razlikovati, ta predlog dveh mladih Nemcev, da bi do 18. leta brezplačno dobili zonico Interrail. Če bi bili Božiček, bi se mi zdelo to odlično. Žal pa to nismo. To bi stalo do 3 milijarde evrov na leto. In čeprav sem prijateljica gospoda Lansdorfa, sem na stanani gospoda Teličke, ki pravi, da tega ne moremo storiti. Da sicer je to evropska dana vrednost vendar pa kaj bodo postavili tisti, ki so na otokih in imajo železnice, ki bi se lahko peljali železnico, pa ne prenočiti, torej moramo resnično premisliti o tem. Pristop komisijem se mi zdi pravi, da bi videli, na kakšni podlagi lahko kaj omogočimo, zato da bi mladim približali Evropo. Da pa bi kar tako podarili nekaj, je pa napačna pot. Merci beaucoup, madame Meissner. Hvala lepa, gospa Meissner sama pa se bom dotaknila tega, gospod Pršvalec, da ste zdaj v vaši središčni vlogi gotovo v položaju, ko morate delovati konstruktivno. Ne moremo več razmišljati kratkoročno, ampak moramo gledati na stvari dolgoročno in to iz dveh razlogov. Prvič, zato, ker smo vsega, v obdobju neke vrste pomankanja v gospodarskem smislu. Evropski proračun gotovo ni tako obsežen, da bi lahko z njim počeli karkoli pač že. Poleg tega moramo um, upoštevati tudi Brexit in zato verjetno s tem proračunom ne moremo početi karkoli bi si izmislili. In potem drugič, kar zadeva projekte na področju prometa. Uh, so tukaj projekti takšni, da se raztegnejo čez več let. In zato si ne moremo več privoščiti takih projektov, ki bi bili škodljivi za okolje in ki bi bili tudi škodljivi v gospodarskem smislu, zato ker ne bi ustvarjali novih delovnih mest. Poročila računskega sodišča se kopičijo in v njih vidimo, koliko projektov smo že potrdili, pri katerih doprinosa iz te naložbe na koncu ni bilo nič. Pa še nekaj v zvezi z tem interrailom, ki smo ga že omenili. Mislim, da je to pomembno urodje in potrebno. Prvič, zato, ker je treba ponovno spodbuditi evropsko državljanstvo, namreč trenutno je v igri sam projekt Evropske unije. In če ta vozovnica eh, predstavlja neke vrste orodje, eh, ki omogoča kulturno povezovanje za mlade, mislim, da je treba v to ulagoti. Eh, za nas je tu sicer govora o treh milijardah, vendar pa za življenje mladih ljudi ne smemo govoriti o ceni. No in drugič, mogoče je to nekoliko bolj ohlapno rečeno, torej ali neko eksperimentiranje, o tem namreč govorimo ne o nekem splošnem pristopu, pomeni, da bo proračun eh, Za Erasmus plus zdaj manjši in to bo pomenilo velike posledice za celoten program, saj vemo, kakšen je učinek tega programa. Potem pa še nekaj. Vsi se strinjamo o pomenu sektorjev prihodnosti, govorili smo o železnici, nismo pa govorili o tem, kar se nam zdi prednostnega pomena, ampak vse, kar bo v prihodnje pomembno za mobilnost, um, bo pomemben kriterij. Zato me zanima tudi, kako vidite tukaj. Um, digitalno tehnologijo in njene možnosti na področju prometa. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi, gospa predsednica. Naj morda začnem tam, kjer je predsednica končala. Še pa posebno v področju prometa potrebujemo dolgoročni vidik projektov. Poznati moramo okvir, v katerem delujemo. Kajte omenili ste? Brexit. naslednje leto, Brexit ne bo imel vpliva na proračun EU, ker je leto 2018 leto, ko bo Združeno kraljestvo še vedno članica EU. To pomeni, da bodo imeli polne pravice in polne ugodnosti, vendar pa imate prav, zavedati se moramo okvira, o katerem govorimo pri proračunu. Snotek proračuna, ki ga je predstavil danes dopodne komisar Oettinger, znaša 116 milijard evrov v obveznostih. To je najvišji proračun, apsolutno gledano, ki ga predlaga Unija. Zavedati se moramo, da bo seveda to potem postalo pod vprašajem v naslednjih letih. Torej, naslednje leto Brexit ne bo imel vpliv na to, kot sem dejal. Seveda pa je revizija večletnega finančnega okvira blokirana v svetu do volitev Združenem kraljestvu. To pomeni, da v tem trenutku ne moramo biti gotovo, gotovi, ali bo proračun za naslednje leto narejen na podlagi političnih prednostnih nalog za leto 2013, ko smo se dogovarjali 2014 do 2020, ali pa bo revizija že sprejeta in bomo imeli prožnost in bomo lahko upoštevali tudi nove prednostne naloge. Mimo grede, naj povem, da bo Združeno kraljestvo ena glavnih prejemnic revizije MFF-a. Kaj? Okay počnemo s tem. Več sredstev namenjamo obzorju 2020, 200 milijonov evrov, več eh, CEFO, več COSME za Erasmus. To so tisti uspešni projekti in programi. In Združeno kraljestvo pridobiva največ pri obzorju 2020 iz dobrega razloga, ker so univerze v Združeno kraljestvo vodilne, svetovno gledano to poznamo. Raziskovalni inštituti so odlični in zato so največja prijemnica. Združeno kraljestvo bo torej pridobilo zaradi revizije večletnega finančnega okvira in to bo omogočilo več sredstev za obzorje 2020. Interrail. Kar nekaj vas je to omenilo. Sodelovanje med odborom za proračun in vašim odborom je ključnega pomena. To je pomembno. Strani komisije pa potrebujemo jasno oceno vplival tega projekta. V tem trenutku imamo kar nekaj mnen. Gospod Telička, gospod Majstner, tudi gospod Van de Kamp so to omenili. Vse to je pomembno. Moramo vedeti, da če bomo namenjali sredstva za interje, moramo vedeti, koliko bo to točno stalo. Omenili ste znesek, ki bi ga porabili, če bi čisto vsak državljan dobil to vozovnico pa ne po zniženi ceni. Gotovo pa bi dobili zniženo ceno. Torej, vedeti moramo točno, koliko bo to stalo, vedeti moramo, kakšni bodo pozitivni učinki na ekonomijo, kar se tiče dejstva, da mladi potujejo, bi podprli ekonomijo, bi zapravljali denar v državah, kamor bi potovali. Potem, ko smo govorili o Erasmusu, mednarodna izkušnja izboljšuje konkurenčnost mladih na trgu delovne sile vem, potovanje mesec po Evropi je manj kot eh, doktorat v kateri evropski državi. Vendar pa to je prvi korak, še prav posebno pri 18 letih. In ponovno se strinjam z mnenjem predsednice, da ustvarjamo evropsko identiteto. Spoznavate nove države, nove kulture, vadite nove jezike, ki ste jih učili, ki ste se jih učili v šoli. Torej, to, kar potrebujemo, je poštena ocena tega projekta, zato da bomo lahko ugotovili, kateri so tisti pomisleki, ki nas ovirajo. In te ocene nimamo zaenkrat. To zahtevamo od komisije in to potrebujemo. To bi lahko bil skupni projekt obeh odborov, da nam komisija to poda in potem se bomo dogovorili, kaj lahko storimo v tem finančnem okviru, kaj pa bi bil morda projekt samo za prihodnost. Kar se tiče FC, gospod Vandenkamp, kot veste, komisija predlaga, da bi nadaljevali z FC2. Veste pa tudi, da sem vedno dejal, da je FC dober projekt, ker imamo več naložb, vendar pa vedeti moramo, kakšna je prava dodana vrednost, kar se tiče inovacij, dodatnosti pri naložbah tem trenutku je nadaljevanje EFSI z EFSI 2 nekaj, kar pomeni, da bi jamstva 16 povišali na 26 milijard evrov. To absolutno pa to pomeni, da bi naš prispevek bil povečan z 8 milijard evrov, ne na 13, ker ne bi imeli več razmerja 50 odstotkov, ampak 40 odstotkov, torej bi bilo manj za proračun Unije za naslednje leto. Komisija predlaga, da bi splošno maja do zgornjih meja bila 14 milijard evrov. Dobra novica je, da odbor za proračun skupaj z odborom Ekon je rekel ne Evropski komisiji, ko so želeli mobilizirati sredstva tudi iz finančnega instrumenta CEFA. In to je tudi v interesu vašega odbora, da ne bomo niti centa ozeli CEFO za EFSI. Če se bo EFSI nadaljeval, bi morala sredstva priti iz splošne razlike do zgornje meje. Kar se pilotnih projektov tiče, tukaj so razmere zelo enostavne. Vsi kolegi so podali svoje pilotne projekte za oceno. To je bilo poslano odbor za proračun pred rokom, ki je bil 3. maj. Vse smo potem poslali Evropske komisiji v oceno in ko bomo dobili oceno, ko bomo izvedeli, kateri so dobili oceno A ali B strani komisije, bomo potem pripravili svežen, tako kot je bilo to tudi v prejšnjih letih, bomo prioritizirali projekte, ki so dobili oceno A ali B strani komisije. Tisti kolegi, ki so dobili A ali B, imate dobro možnost, da bodo vaši pilotni projekti financirani. Tisti, ki imate slabše ocene, pa bodo morali projekte izboljšati in jih vložiti znova naslednje leto. Kot veste, bo potrebno stvariti ravnovesje med vsemi parlamentarnimi odbori. Vendar pa, tako kot lani, bo tudi letos odbor Tran gotovo podal zanimive projekte, ki jih lahko potem vključimo v končni svežen. Dragi vas, seveda, imate prav. Seveda si želim, da bi se evropska ekonomija razvijala v smeri dobro plačanih trajnostnih delovnih mest, ki temeljajo na dodane vrednosti, raziskavah, inovacijah, razvoju. Zato bo obzorje 2020 dobilo več sredstev. To je dobra točka, dobro izhodišče tudi za sodelovanje s CEF-om. Vendar pa prav imate in to moramo storiti skupaj. To sem izpostavil tudi v odboru NV. Zagotoviti moramo, da ko prije do preloma proračuna na programe in projekte, da morajo podnebni cilji, ki niso samo politični cilji, dobiti podporo. Popeti moramo tista področja ekonomije, ki zagotavljajo dobro plačena trajnostna delovna mesta, ki temeljijo na inovacijah in ki so seveda v skladu z okoljem, v katerem živimo. Kar se mene tiče, sem odprt za to, in obstaja prosto za sodelovanje med obima odboroma v naslednjih mesecih. Še enkrat hvala, da ste me povabili. Hvala za veliko zanimivih zamisli, ki ste jih podali. Veselim se nadaljevanja našega dialoga, sodelovanja v naslednjih tednih in mesecih, preden bo ta proračun sprejet jeseni. Hvala. No, mislim, da se res lahko zahvalimo našemu poročevalcu. Vedno ste dobrodošli med nami. Zahvaljujemo se tudi v imenu članov odbora in seveda boste izvedeli tudi, kakšno je mnenje našega odbora, za katerega bo poskrbel gospod Tošenovski. In to vam bomo še posredovali, tako da boste dobro seznanjeni z našim stališčem. Najlepša hvala. Nasvidenje. Merci à vous. חבר'ה. Eh. No, gremo naprej. Gospod Kramer, dobro dan. Torej, gospod Kramer eh, je prejel skupino zaposlenih na Ministrstvu za promet v deželi Bad Württemberg, kje ste? No, tu ste. Dobrodošli v našem odboru za promet. Dobrodošli. Vedno smo zelo zadovoljni, eh, ko sprejmemo kolege, ki se ravno tako ukvarjajo s prometom in s katerimi lahko delimo stališče in mnenje o prometu našem področju. Zdaj pa naprej z delom. Naslednja točka na dnevnem redu zadeva predlog komisije o, torej, o sistemu izmenjave eh, kvot eh, izpustov na zadnjem sestanku mednarodne uh, organizacije za civilno letalstvo oktober 2016 um, je bilo govora o ukrepih, ki jih je treba uvesti na tem trgu in to pod imenom Stop the Clock, ustaviti uro. In v skladu s 55. členom poslovnika parlamenta je konferenca predsednikov našo prošnjo za obravnavo te točke žal zavrnila. E, tako da moramo danes obravnavati ta osnutek mnenja, ki smo ga sami pripravili in besedo dobi pripravljalka mnenja, gospa Foster, izvolite. And, um, yes, I'd just like to comment on that. Hvala lepa. Da, pripomba je tega. Naj se zahvalim poročalcem v Sinci in koordinatorjem za velikansko podporo, ko smo skušali dobiti deljeno pristojnost eh, z odborom Envi za to poročilo. Nismo bili uspešni, kot so dejali. Naj povem kot opozorilo, imeli smo kar nekaj primerov takega. Odbor za promet, mi smo zelo pomemben odbor. Če bo šlo tako naprej, bomo pa postavili pod odbor odbora za okolje in za poslovanje. To bi me žalostilo, ker uživam v tem zelo, zelo močnem odboru. Tako da mislim, da moramo misliti tudi na to v prihodnosti. No, kakorkoli smo, ker smo. Prčalci senci imajo, imajo gotovo kopijo poročila. V vodoma sem želela navesti razloge, zakaj smo danes tukaj, zakaj moramo razpravljati o tem. Prav tako pa želim spomniti odbor, da je razlog zakaj smo končali v IKAU, ta, da so člani odbora iz EKR, socialistov ELS in ALDS zavedali, da nam ne uspe na ravni Evropske unije, kar se tiče letalskega prometa in emisij in kvot. Veliko je bilo pritiskov, trgovinskih, trgovinskih sporozumov, naročil letal, zato smo se odločili, da gremo v IKAO. In to je bilo pravičeno. Predsednik odbora se je odločil, da bo to storil s Sim Kalasom. Sedaj pa pozdravljamo, da je komisarka Bulc, zelo dobra komisarka, dejavna v našem imenu. Torej, popolnoma podpiram globalno schemo. Nikoli ni bil moj namen, vsaj osebno ne, da bi bila nerealistična. Vedno pa sem menila, da bi samo evropska schema bila problematična in tako se je tudi izkazalo. Tako da mislim, da smo na pravi poti. Komisarka je upravila odlično delo v našem imenu, ko predstavlja naše odnose, ko je predstavila naše odnose v Montrealu. Vem, da je že skoraj 17 držav, ki se javljajo, da bi sodelovali pri schemi. In to pokriva več kot 85 odstotkov letarskega trga. To je izjemno pomembno. Prav tako moramo upoštevati, da imamo 191 strank pogodbenic držav v ICAO. To so tudi vse države članice EU. Imamo tudi države opazovalke kot institucije EU. Tako da je zelo pomembno, da upoštevamo mnenja tudi ostalih 165 držav, ki upravičena moja svoje mnenje, kako bi naj ta schema delovala. To sem želela izpostaviti, kaj ti nismo v položaju, da spreminjamo protokole, kot jih oblikuje IKO. To je organizacija ZN, kot vemo, in morali bomo delati v teh okvirih. Še prav posebno glede tega, s čim se soočamo. Mislim, da smo to ustrezno pokazali v predlogih sprememb in v odnosu, ki ga je zgradila komisarka Bulc tudi zelo dober sestanek, ki smo ga imeli prejšnji, eh, ki smo ga imeli lani v Montrealu, to je bilo tudi zelo, zelo pozitivno. Tako da nisem podala veliko predlogov sprememb, popolnoma podpiram predlog komisije, sem pa podala nekaj prilagoditev, ki sem zdi, da jih je potrebno upoštevati. Zelo pomembno je, da imamo omejitev. Mislim, da ni uprit ne odbora NV kot odbora za promet, da bi zapisali podrobnosti. To ni to, kar moramo početi. Mislim, da je to, kar je potrebno storiti, dosega mednarodnega ukrepa, ki ga lahko potem vsi izvajamo. Prav tako obstaja vprašanje, kako bi naj to veljalo za države evropskega gospodarskega prostora. Imamo ureditev za šengenske države kot eno entiteto, kar se tiče izvajanja obveznosti, kar se tiče letov, ki prihajajo v EU, torej mednarodno, potem pa imamo tudi notranje lete EU, ki bi bili potem mednarodni. Mislim, da je izjemno pomembno in to sem izpostavil na enem predlogu sprememb, da ne pride do podvajovanja schem v smislu, kako bodo države in letalske družbe to vodile. To ne bi bilo veliko pomoč. Torej, če si pogledamo, to je predlogo spremembe 2 in potem 3 da ne bi imeli podvojevanja na domači ali regionalni ravni in to moramo upoštevati. Kaj ti ne glede na to, kakšna bo schema, mora to veljati povsod. In to mora veljati tudi za notranje rete, če si država članica to želi. Da bi imeli ločene scheme, bi bilo nemogoče. In to bi bila eh, birokratska nočna mora in bi bilo tudi zelo drago za letalski promet in ne bi pomagalo dolgoročno imeli bi torej vprašanja glede konkurenčnosti. Kot opozorilo torej. Kaj pa smo že postorili v tem odboru? Tudi zjutraj, v svojem prvem mandatu za vedbo Galileja, niz ukrepov, ko imamo eh, GNSS, čisto nebo, enotno nebo, veliko teh projektov in tudi čisto nebo tri pri obzorju To je torej proaktivna vloga, ki izhaja iz našega odbora. Mislim, da tega pred leti niso priznavali. Sedaj pa je to potrebno priznati, če želimo blažiti izpuste iz določenih tipov prometa. Potem še nekaj predlogov sprememb. Okrepila sem to, kar moramo priznati. Če se pogledamo manjše katarske prevoznike, ki smo jih izuzeli, ko smo si ogledali prvotni predlog ETS eh, e in tudi tesne polete smo izključili, ker ne spadajo v to schemo. Potem tudi, ko je naprimer let preusmerjen znotraj EU, ko začne na drugi poti, pa gre potem kam drugam, potem bi tudi tu bilo zapleteno, katera schema velja, če končamo z različnimi schemami. Ne pozabimo, gre za zmanjševanje emisij CO2. Ni isto kot EU ETS, zato obeh ne moramo mešati, kaj je tista različna. Potem pa še črtanje nekaterih delov dokumenta komisije, kaj ti tako bo predlog komisije naredilo boljši, ker je 28.000 člen odvečen. In potem eno ključnih področji, ki so pomembna, je kam bodo prihodki šli v prihodnosti. V prvotnem načrtu EOETS so bili ti načrti zelo, zelo nejasni. Nasplošno je bilo govora o podnebnih spremembah, o pomoči tretjega, tretjemu svetu, svetu, ni pa bilo prave opredelitve. Pogosto pa seveda vemo, da denar ne pride v prave roke. Moj predlog je vedno bil, da vsak prihodek, ki ga zberejo države članice v okviru te scheme, bi morali v prihodnje vrniti, vključiti spet v letalski promet za tehnologijo, za raziskave, zato da zagotovimo, da bo ta sektor počel stvari, ki si jih želimo in bo še naprej zagotavljal bolj čist, bolj zelen letalski promet in da zagotovimo, da bo letalski promet ostal konkurenčen na svetovni ravni. Nisem pa pripričana, da bi prihodke kar tako pošiljali kam drugam, ker to ne bo prinašalo prednosti. Torej, želela sem biti enostavna, nisem pa želela iti v odbor. Želela sem iti na odbor in vi danes dopoledne poslušala sem razpravo tam. Uh, moram pa reči, da nisem bila ravno najbolj zadovoljna zaradi neke pripombe. Niso prav realistični, ko mislijo, da se lahko kar vrnemo na EU, ETS. Težava pa je v tem, da se to ne bo dalo, če globalne scheme ne uveljavimo, kajti prvotni EU, ETS ni deloval in tudi ne bo deloval, kar se tiče tretjih držav. Če bomo torej v položaju, ko nekateri menijo, da se lahko na to kar vrnemo. Potem bomo spet na začetku in moja skepna beseda je sledeča. Če želimo sodelovati pri globalni schemi, če smo resni pri tem in mislim, da smo, potem je to naša najboljša možnost. In mislim, da moramo biti proaktivni, ustaviti moramo čas, to je že tretja zaustavitev časa in pustiti, da IKO nadaljuje svoje naloge. Hvala lepa za vašo podporo, poročevalcem Senci. Veselim se pripomp poročevalcev Senci in seveda tudi drugih poslank in poslancev. Mislim, da smo se že dogovorili za sestanek, ki bo v bližji prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Foster. Zdaj bom dala takoj besedo poročevalcem v Senci. in da jih je. Hvala lepa. Se upravičujem, da na začetku, draga Žaklin, nisem bil tu, kajti bil sem še v preiskovnem odboru za dokumente iz Paname in sem moral ščititi predsednika komisije pred neostreznimi napadi. To je zahtevalo mojo polno koncentracijo. Vseeno, hvala lepa za ta osnutek poročila, ki se ga podala. Ja, Bavarci držimo skupaj. Torej, hvala lepa, Jacqueline Foster, za ta osnotek poročila, ker gre v pravo smer. Seveda, si želimo, da bi tudi letalski promet na področju emisij CO2 podal svoj prispevek za zniževanje leteh. Vendar pa, ko potem gre za posamezne ukrepe, ko vidimo, kje bi lahko najbolj znižali emisije CO2 v letalskem prometu, Potem je še na četrtem, petem mestu trgovina s certifikati. Na prvem mestu je boljše upravljanje. Cezar, enotno nebo, čisto nebo, vse to se omenila. S tem je možno priračovati 10 odstotkov emisij CO2. Druga točka je infrastruktura. Naj povem, na frankfurtskem letališču je pred nekaj leti bila odprta nova odletna pristajalna steza. In enostavno pristanete v Frankfurtu in ne krožite več nad Frankfurtom in se obledujete mesta. Torej, infrastruktura tudi prispeva med 5 in 8 odstotkov pri zniževanju emisij. Ko letalno ni, potrebo, ni potrebno krožiti, lahko neposredno pristanejo. Potem motori, tudi to je zelo pomembno, in pogon. Tu so raziskave zelo pomembne. Če želimo znižati CO2, moderni motori so ključnega pomena in tudi moderna letala z novimi aerodinamičnimi tehnikami. Tudi tukaj lahko preočujemo KPC emisij. Potem trgovina s certifikati, kot je bilo to dogovorjeno do sedaj, pa je imel maksimalen prispevek k zniževanju emisij CO2, če bi to delovalo tako, kot smo si takrat predstavljali maksimalno 4 odstotke. Zato lahko zgolj potedim mnenje porčavke, da moramo pri hierarhiji ukrepov izkoristiti tiste instrumente in to intenzivno, ki bolj prispevajo k zniževanju emisije CO2 v letalskem prometu, bolj kot sistem ETS. In druga točka, vse bo smiselno, ne? če bo to usklajeno na mednarodni ravni. Torej, če želimo, da bo to postala globalna tema, se moramo tega lotiti globalno. Ne bomo rešili težav po svetu samo s tem, da bomo to vedeli v Evropi, druge pa ne. To je že vodilo do kar nekaj težav in to bi potem vodilo do eh, tega, da bi eh, mi imeli potem samo še dostavni promet, tako rekoč, večina pa prometa pa bi se preselila izven Evrope. To ne sme biti naša strategija, zato moramo storiti vse, da bi na področju raziskav, razvoja, na področju možnosti, ki sem jih imenoval, spet zagotovili spostavitev enotnega neba. Tudi to, kar je mednarodno dosegljivo, moramo podpreti. Zato podpiram sistem Korsija. To je globalni sistem, ki ga je potrebno podpreti in to moramo podpreti. Mislim pa, da se moramo izogibati temu, kar smo počeli v preteklosti. Kompromis, ki ga je takrat odbor za promet z borom Envi naredil pri EU-ETS. Ja, ali smo to bomo uvedli? samo, če bo delovalo mednarodno, potem pa to ni delovalo mednarodno. Zato pa imamo zdaj vse te težave. In ravno zato mislim, da je sedaj ta pristop pravi. Upam, da bomo kot odbor za promet pripravili poročilo, zelo sem optimističen, ki bo ustrezalo potrebam za zniževanje emisij CO2 v letalskem prometu potrebno pa je seveda ustrezno prioritizirati. Potem pa upam, da bomo imeli dovolj moči, da bi to našim prijateljem v odboru in vi tudi ustrezno pojasnili. Hvala lepa. Merci beaucoup, monsieur Ferber. Hvala lepa, gospod Ferber. Tak so mykje. Gospod Nielsen. Ordførende, og tak så mykje også for Foster eh, for denne eh, rapporten. Hva? kolege so bojujo me in Montreal. Nar... Eh, Hvala lepa tudi kolegici Foster za to mnenje. Naj povem, da sem se sam udeležil obiska delegacija parlamenta skupaj s svetom in komisijo v Montrealu. In ugotovili smo ob tem obisku veliko zadovoljstvo ob tem, ob tej nemiri, da se vzpostavi nek sistem na svetovni ravni. Torej, eh, zadovoljni smo, da je zaenkrat to sicer sistem, ki se uporablja na prostovoljni osnovi, ki pa bo postal k malu zavezujoč. Kar precej držav sodeluje pri tem, ne pa seveda vse. No, kaj pa ugotavljamo pri tem? Da je zdaj naša naloga, da bomo posredovali na takšen način, da bo ta svetovni sistem postal res trajnosten in da bodo v njem vsi udeleženi. Na vsak način je ta predlog odličen in zato je treba izkoristiti priložnost, ki nam jo ta sistem omogoča na svetovni ravni. Evropa pa mora opraviti svoj del pri zagotovitvi, da se bo sistem res vzpostavil. Uloga Evrope je torej zelo pomembna, ravno tako pa je pomembno, da se zagotovi delovanje tega sistema. E, hkrati pa se moramo zauzeti tudi za izvajanje pariškega sporazuma v državah članicah, zato da se bo končno naredilo kaj korakov naprej na področju okoljske politike. Kar zadeva Osnutek mnenja našega odbora je jasno, da ne moremo z njim poslabšati predloga komisije. Naše mnenje mora biti namenjeno v izboljšanju njenega predloga. E, zato se mi vse tisto, kar je gospa Foster napisala v svojih predlogih, ne zdi nekaj, prava pot, pa čeprav je sama razprava zelo zanimiva. Mislim, da bi se morali vprašati, kako lahko izboljšamo predlog komisije, naprimer glede preglednosti. Na, pri tem postopku potrebujemo namreč, po mojem mnenju, več preglednosti, kot je imamo danes. In zato sam nameravam pripraviti predloge spremem potem. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die... Hvala lepa, Gospa predsedujoča, hvala lepa gospe Jackie Foster za njeno poročilo. V veliki meri podpiram njeno mnenje. Zanimivo je, da z gospodom Ferberjem deliva iste ideje. Kdo bi si mislil? Prihodnost letalstva in prihodnost letalstva je bil ta uh, Boeing uh, letalo, ki je bilo eh, predmet velikega navdušenja, ki je bilo proizvod modernih tehnologij, novih materialov, ki je bilo prihodnost letalstva. Videli smo, kako pomembno je letalstvo za proizvodno v Evropi, omenili ste infrastrukture, ampak eh, še eno področje imamo, kjer lahko znižamo izpuste in to je e-mobilnost na letališčih, tega zaenkrat še nimamo. Naprimer, razmišljam o, o eh, premikanju letal na samem letališču. Enotno nebo je zame ključnega pomena in res bi želela, da bi se tu stvari malce spremenile. Naprimer, pomislimo samo na lete iz Frankfurta. Letimo najprej 100 km na sever, na to zopet na jug, na to do Španije, na to uh, po eh, zahodni obali Francije in nazaj v Frankfurt. To zahteva toliko goriva in eh, predstavlja tolikšne izpuste, da je stvar prav smešna. Ampak eh, kot rečeno, tega ne moremo urediti samo v Evropi. Lahko veliko storimo v Evropi, lahko smo vodilni. V prvotnem sistemu ETS smo uh, poskušali pritisniti na druge, zato da bi tudi drugi prispevali svoj delež. Tako smo imeli izjavo iz Moskve, odločili smo se, da se bomo pogajali, ampak vtis, ki smo ga dali, je bil ta, da bomo mi, nori evropejci, malce karikiram, rešili svet kar sami. COP21 v Parizu je predstavljal resen eh, napredek in eh, močno mi je žal, da gospod Trump sedaj uničuje vse te napore, ki smo jih že dosegli. Te cilje je treba uresničiti morda tudi brez združenih držav. Morda lahko te cilje dosežemo tudi na drug način. No, sem optimistična. Uh, letalski promet, pomorski promet eh, predstavlja ta velik del izpustov, ampak če delamo z koalicijo tistih, ki želijo doseči napredek, ki želijo uresničiti cilje iz Pariza, mislim, da lahko to dosežemo. Parlament eh, je podprl rezolucijo ICAO, to najdemo v poročilu gospoda Teličke v zvezi z letalsko strategijo Evrope. Parlament eh, meni, da je treba v isto smer uh, iti tudi v IKAO in da moramo promovirati inovativne tehnologije. Hvala lepa, gospod Kilonen. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalki za njeno mnenje. Pogosto slišimo veliko idej o tem, kako rešiti planet. Sama upam, da bomo našli rešitve za izpuste CO2 in tudi sama verjamem, da enotno evropsko nebo, ki ga je pravkar gospa Majsner omenila, lahko pomaga pri promoviranju sodelovanja na področju, kjer je sodelovanje najbolj potrebno. Tu lahko spodbujamo inovacije, nizkokarbonske, nizkooglične eh, izpuste in tako dalje. Vse to lahko predstavlja pomembne prispevke k izboljšanju situacije. Pripravljena sem prisluhniti podobnim rešitvam, naprimer rešitvam, ki jih je predlagala Mednarodna organizacija za pomorstvo za izpuste CO2 če ne bomo našli nobene rešitve na mednarodni ravni v prihodnih letih. Zaenkrat kaže, da razprava o izpustih in o tem, kako se te težave rešujejo, kako se uporabljajo, izrabljajo. Vse to je treba usmeriti v pravo smer. Treba je uporabiti vse, vse instrumente za znižanje izpustov. Uh, Gospod Delun, hvala lepa. Živimo v uh, svetu, kjer je podnebje vedno v slabšem stanju. Eh, istočasno pa eh, letalstvo predstavlja vedno več eh, izpustov. COP21 je podal cilje za podnebje in za tiste države, ki uporabljajo korsijo, ostajajo posebni pogoji. Vpliv na podnebje, ki ni povezan s CO2, je pravzaprav štirikrat večji kot eh, vpliv CO2-ja. To pomeni, da je treba letalskim izpustom uh, priključiti še nek multiplikator, zato da lahko ocenimo njihov vpliv. Prav tako eh, letalstvo ne sme povišati svojih izpustov in glede tega se strinjamo z komisijo, ki zahteva, da se uporabi linearen redukcijski faktor. ETS se lahko uporablja eh, brezplačno samo za posebne primere, dodaten strošek, ki danes obstaja za let med Štokholmom in Brusljom, predstavlja samo en evro za mednarodne lete, to predstavlja pet evrov. V glavnem velja, da ti stroški predstavljajo zelo majhen obseg. Hvala lepa. Zdaj se pa obračam h komisiji. Gospa Graf iz Generalnega dektorata za podnebje je med nami. Veste, da so izzivi veliki in zato si ne smemo zatiskati oči med, eh, glede razmerja med letalstvom, podnebjem in učinkom na slednje. Hvala lepa, gospa predsednica in dobrodan vsem. Zahvaljujem se gospe Foster za osnutek poročila. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v Senci. In zahvaljujem se komisiji za njen predlog oziroma zahvaljujem se vam za zaupanje v predlog komisije. Veseli me, da sem lahko danes tu in da sodelujem pri tej izmenjavi mnen. Imam nekaj komentarjev z naše strani. Kot veste, predlog komisije sledi eh, rezoluciji, ki je bila sprejeta na zadnjem vrhu IKO, tu je Korsija in uh, namen je uh, uvedba scheme za, mednar za izpuste na mednarodni ravni. Rezultat uh, je bil uh, malce nižji od tistega, ki bi si ga želeli. Vseeno pa je rezultat prišel pravočasno in eh, je predstavljal ustrezen odgovor na mednarodne emisije na globalni ravni, kar je zelo potrebno. Po COP21, po sporazumu iz Pariza, ki ga je mednarodna skupnost podpisala, in ki gre v smeri znižanja eh, temperature za manj kot 3 eh, stopinje. In vse to je povezano tudi z zmanjšanjem obsega izpustov v letalski industriji. Vsi prepoznamo, kako pomembno je vse to, prepoznamo pa tudi to, da je to prvi korak v pravo smer, sedaj potrebujemo nekaj, kar bo operativne narave in to moramo storiti do leta 2021. Delo, ki je pred nami, je zelo pomembno. Na ta način bomo to politično rezolucijo lahko preobrazili v učinkovito in praktično schemo. Nekateri med vami ste to že omenili. Trenutno potekajo pogajanja znotraj IKEA v zvezi z pravili, ki morajo spremljati uresničevanje korsije, o čem govorimo. Govorimo o pravilih o preglednosti, o uh, nadzoru uh, emisij, o uh, registriranju, o kakovosti te scheme. Torej vse to so zelo pomembna pravila, ki so povezana z nadzorom, z preglednostjo. Vse to so glavni elementi, ki zagotavljajo učinkovitost in integriteto in s tem tudi verodostojnost te scheme. To sedaj poteka in to poteka z vsemi partnerkami Korsije. Vsi pri tem eh, zelo aktivno sodelujemo. Za nas je namreč kakovost te scheme zelo pomembna. Gospa Foster je o tem spregovorila. Drug element je ta, da 67 držav, ki je bilo prisotnih na eh, Generalni skupščini eh, lani, eh, se je zavezalo k tej schemi od samega začetka. Ta politična zaveza mora biti prenešena v nacionalno zakonodajo, če želimo uh, Eh, konkretno in pravno eh, zavezujočo zakonodajo na nacionalni ravni. To moramo še doseči, nekatere države so namreč izrazile zadržke. To je glavni kontekst, v katerem je komisija oblikovala svoj predlog. Naš namen je bil, da poenostavimo preostalo delo v IKAU, kar pomeni, da za prihodnja leta smo se odločili, da bomo sledili temu pristopu in v ustreznem času, ko bo povsem jasno, kako se Korsija izvaja na nacionalni ravni in s temi pravili, potem bomo pregledali schemo in uh, ugotovili, v kolikšni meri je njeno izvanje ustrezno. Dodala bi še en pomemben element in sicer eh, moramo zelo hitro sprejeti ta predlog. Vemo namreč, da če tega predloga ne sprejmemo zelo hitro, naprimer do konca leta, vsekakor pa pred začetkom naslednjega cikla, se eh, avtomatično vrnemo na celoten obseg. In mislim, da tega ne želimo. Na ta način bomo namreč eh, izpod kopali vse uh, uspehe, ki smo jih doslej že zabeležili. Mi si bomo močno prizadevali za hiter sporazum tudi z vami in svetom. Na to, kar se tiče izjem v tem pregledu, naša odgovornost je, da eh, pustimo tudi nekaj prostora IKAV, da prinese določena pravila in eh, prispevke. Moramo pa se začeti pripravljati na ta pregled in pregled mora temeljiti na zelo poglobljeni proučitvi vseh eh, dejstev, vključno z nacionalnim in mednarodnim eh, razvojem dogodkov. To mora biti skladno tudi z podnebnimi eh, cilji za 2030. Pričakujemo tudi prispevek letalskega sektorja. To namreč že obstaja za cilje 2020. To je zelo pomemben vidik. V tem smislu bi povedala še to, da je z našega vidika predlog neutralen, imeli bomo različne opcije, ki bodo na voljo, ampak pomembno je, da predlog ta hip ostaja neutralen. Moramo se tudi izogniti podvajanju med schemami. Kot je bilo rečeno, Korsija je Korsija, schema Korsija je eh, schema, ki je mednarodne narave in ki se nanaša na izpuste na mednarodni ravni, ne na nacionalni ravni. In eh, to je prav tako pomembno za doseganje ciljev 2030. Veliko drugih eh, ukrepov nam je tudi na voljo, to drži in te druge ukrepe moramo in lahko izboljšamo. Dejstvo pa je, da še vedno potrebujemo korsijo, da zapolnita to vrzel in tudi ETS potrebujemo za zapolnitev te vrzeli v Evropski uniji. Ta sistem deluje, ta sistem prinaša rezultate. Um, spoštovanje tega sistema je eh, dobro in rezultati, letni rezultati so dobri. Za konec še nekaj pripomp. Glede korsije. Vsi podpiramo to schemo, kolikor je to mogoče, vseeno pa moramo biti previdni. Ne smemo dajati vtisa, da je to. Uh, odličen eh, in neoporečen instrument eh, za eh, upravljanje z mednarodnimi izpusti. Moramo izraziti svojo zavezanost tej globalni schemi, istočasno pa moramo zauzeti tudi previdenostni pristop za to, da ne bomo ogrozili prihodnega sistema ETS na ravni EU. Potrebujemo ravnotežje in mislim, da ga bomo lahko dosegli. Kot ste videli v predlogu komisije, smo vključili tudi sklicevanje na linearni redukcijski faktor za 2020 oziroma za obdobje po letu 2020, ko se bo schema ETS nadaljevala. To smo naredili zato, da smo eh, usklajeni z drugimi sektori, ki jih ETS pokriva in istočasno eh, potrebujemo tudi eh, usklajenost z podnebnimi cilji 2030. Poleg tega pa bomo z vami v stiku in bomo razpravljali še o različnih predlogih sprememb, ki jih boste prav gotovo uložili in pripravljeni smo na zelo tesno sodelovanje z vami. Hvala lepa. Madame Graf, po explication. Hvala lepa, gospa Graf, za ta pojasnila. Zdaj bom spet dala besedo naši pročevalki, gospe Foster, izvolite. Hvala lepa in hvala kolegom in komisiji za vaše prispevke. Rada bi se navezala na ta linearen faktor, ki ga je omenila komisija. Opazili ste, da smo to uh, črtali iz uh, originalnega dokumenta, torej v predlogu spremembe 8. In sicer zato, ker se nam zdi vključitev tega faktorja preuranjena. Gre nam reč za povsem drugačno schemo in zato sem uh, ta ukrep črtala. slišim komisijo, ki pravi, da moramo biti previdni, ampak moramo biti del scheme ali pa ne. In tu mislim, da je eh, trenutek eh, primeren za to, da smo pogumni. In eh, ta predlog, ki je na mizi, se mi zdi zelo dober. Zahvaljujem se Markosu Ferberju za njegov prispevek. Mislim, da države članice niso dovolj pod pritiskom. Vem, da obstajajo težave z zmogljivostmi letališč, vemo tudi, da smo vse čas priča lobiranju ljudi, ki ne želijo letališče, ki želijo letališče in tako dalje. In eh, vemo tudi, da mm, poraba goriva, kakršna je sedaj, ni dobra niti za podnebje, niti za potrošnike. Eh, Treba je pritisniti na države članice, da se obnašajo odgovornost. Glede eh, skupnega eh, evropskega neba se povsem strinjam s tem, sem poročevalka na tem področju. Eh, nekateri deli Evropske unije so preveč zadržani glede tega. Dejansko ni nobenih težav z implementacijo večine vidikov skupnega evropskega neba, manjka pa politične volje v resnici gre samo za spoštovanje že obstoječih pravil. Glede eh, sporazuma iz Pariza, moj eh, kolega gospod Nilsen je to omenil, strinjam se. Treba je eh, spomniti na to, da pariški sporazum ne vključuje niti pomorstva, niti letalstva, ampak to lahko predstavlja tudi prednost. Po eni strani je izpostavljeno dejstvo, da američani še ne vedo, kaj predsednik Trump želi narediti. Morda predsednik Trump ne bo želel sodelovati v eh, sporazumu iz Pariza, ampak tudi, če se američani tako odločijo, to dejansko eh, še ne preprečuje američanom, da se eh, pridružijo Korsiji, kajti letalstvo ni del pariškega sporazuma. Saj vidite, kaj imam v mislih. To pomeni, da tudi če niso del pariškega sporazuma in to ne preprečuje, da sodelujo v Korsiji. Ko se pogovarjam z ameriškimi kolegi, ugotavljam, da ameriški kolegi to želijo. To je namreč v interesu vseh, konec koncev. Zanimivo bo videti, kako se bodo stvari odvile z EDA. Gospa Kirinan, moja prijateljica, je omenila tehnologijo, kot sem tudi sama že storila v poročilu, v zvezi s čistim nebom, čisto nebo tri eh, pričakujemo. Mi eh, smo vodilni na tem področju in to moramo še naprej storiti, delati in še naprej v to investirati. In, uh, Vprašanje, ki se pojavlja, je tudi v zvezi z letališči in z okoljem, eh, kjer se nahajajo letališča. To je odgovornost držav članic, eh, ki mora uporabljati najboljše sisteme, najboljše tehnologije za zniževanje izpustov za vse oblike prenosa, eh, prometa. Nasplošno sem se odzvala na komentarje kolegov. Veselim se že bolj eh, poglobljenih razprav s kolegi na sestanku eh, poročevalcem v Senci in eh, zahvaljujem se tudi komisiji za njeno njen prispevek danes. Eh, morda bi bilo dobro, če ostanemo v stiku in eh, če izmenjamo še mnenje v zvezi s tem. Res pa je, da smo časovno omejeni. Zelo pomembno je, da naredimo korak naprej. Prosila bi kolege, da eh, razmislijo o tem, kakšne amandmaje želimo oblikovati moramo biti realistični, treba je ustaviti uro. Nov sistem se bo razvil eh, s časom in vsi bomo imeli malce drugačna mnenja o tem, kako naj nova schema deluje. Ampak to ni sedaj prednostna naloga. Prednostna naloga je, da se ustavi uro. Hvala lepa, hvala predsednica in veselim se dela s kolegi. Merci beaucoup, Madame Foster. Je rappelle que le... Najlepša hvala, gospa Foster. Naj spomnim, da je rok za predložitev predlog, predlogov sprememb 6. juni ob 12. V redu, zdaj pa nadaljujemo z zelo zanimivo temo. Promet in razveljavitev zastarelih uredb, eh, celinske plovbne poti in cestni promet in eh, poročevalka je hkrati tudi predsedujoča temu sestanku. Torej, sama sem poročevalka za to točko. In eh, kot sem že napovedala, je ta zelo zanimiva. No, zakaj gre? Gre za predlog za razveljavitev uredbe številka 1101 skozi 89, to je uredba sveta, ter za razveljavitev uredb eh, parlamenta in sveta številka 2888 skozi 2000 ter uredbe številka 685 skozi 2001. To poteka v okviru programa REFIT komisije z namenom, da se pripravlja boljša zakonodaja. Torej, cilj je, da se pripravi zakonodajni okvir, ki bo bolj prilagojen potrebam in ki bo visoko kakovosten, tako kot je bilo to Eh, zapisano v medinstitucionalnem sporazumu med parlamentom, svetom in Evropsko komisijo. In s tem namenom je komisija pregledala in označila zastarele uredbe, ki jih želi razveljaviti. Najprej je tukaj uredba številka 1101 skozi 89, ki vsebuje določbe za strukturno izboljšanje eh, na celinskih plovbnih poteh za flot te, ki um, so aktivne na uh, med seboj povezanih celinskih poteh med Belgijo, Nemčijo, Francijo, Luksemburgom, Nizozemsko in Avstrijo in cilj je, da se znižajo previsoke kapacitete v teh flotah in sicer tako, da bi se Eh, razvezali te um, ladje, ki so na ravni skupnosti med seboj usklejeno delovali. Na to uredba številka 718 skozi 1999 um, v zvezi s politiko o kapaciteti flot skupnosti na notranjih plovbnih poteh z namenom, da se spodbuja promet po teh poteh in ki je bil prilagojen tako, da bi uh, celinske plovne poti še naprej imele na voljo primerna urodja za um, upravljanje kapacitete svojih flot. Uh, Ta je začel veljati leta 29, eh, mislim, 29. aprila leta 1999 in tako je uredba 1101 skozi 89 postala zastarela in bi jo bilo treba razveljaviti. Na to pa uredba številka 2888 skozi 2000, ki eh, ureja. Eh, Porazdelitev kontingentov eh, tovornjakov med državami članicami skupnosti, in sicer gre za tovornjake, ki v skupnost prihajajo iz Švice, to za obdobje od 2001 do 2004. Eh, sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo za to področje začel veljati 1. junija 2002 in je predvideval, da se bo Eh, do vsa vozila, ki ustrezajo tehničnim predpisom direktive 96 skozi 53, eh, torej ki so težka največ 40 ton, eh, izključijo iz sistema kontingentov, tako da je tudi ta uredba zaradi obdobja veljavnosti zastarela. No in naslednja. Eh, no, prostite, nisem si jaz sama tega izmislila, teh številk. Eh, torej, uredba številka 685 skozi 2001, ki določa predpise za eh, porazdelitev dovoljenj, ki jih izdaja skupnost na podlagi sporozumov, ki jih je Evropska skupnost sklenila z Republiko Bulgarijo in z Romunijo za ter s tem uvedla določene pogoje za prevoz blaga po cesti in za kombiniran prevoz. Torej, tudi ta uredba je postala zastarela, glede na to, da sta Bolgarija in Romunija postali članici Evropske unije in da zato za njo več ne velja noben sistem izdaje dovoljenj za dostop na trg prometa z blagom na trg tovornega prometa. Torej. In zato je treba tudi to uredbo razveljaviti. Torej, sama sem predlog um, pregledala in vam priporočam, da ga podprete. Ali želite, da vam še enkrat povem številke? Ne. Dobro, slišim, da ste zelo odločno uh, to zanikali. No, in uh, kar zadeva svet, države članice predlagajo, da se predlog komisije sprejme, vendar pa so predlagali dve spremembi, um, ki po njihovem mnenju izboljšujeta besedilo. Uh, in ti spremembi mora sprejeti tako parlament kot svet, da bo v prvi obravnavi ta predlog sprejet. In seveda naj bi ta postopek potekal brez predlogov sprememb, tako da se bomo pri tem izognili dolgotrajnim trialogom, ki v zvezi s tem dejansko niso prav potrebni. Torej vprašanje za komisijo v zvezi s tem. Kdo pa je tukaj za komisijo? O, dobr dan. Kako ste? Torej, um, samo eno majhno vprašanje imam za vas, komisija. Že zelo dolgo je jasno, da mm, so te tri uredbe zastarele in da bi jih bilo treba razveljaviti. In moje vprašanje je zelo preprosto. Zakaj je komisija čakala tako dolgo, da eh, pripravi te predloge, saj ste, se je tu izgubilo zelo veliko časa. No, preden vam dam besedo, pa bom dala besedo še našim kolegom in prva bo gospa Klune, izvolite. Hvala lepa, hvala lepa predsedujoča. Dobro ste orisali vsebino teh eh, uredb, te niso več aktualne, tega ne bom ponavljala. del eh, programa REFIT eh, komisije eh, je zelo dober, tega pozdravljamo. Moramo zagotoviti tudi to, da se še naprej posodablja in poenostavlja zakonodaja, s tem se popolnoma strinjam. Strenjam se tudi z obema predlogoma eh, sprememb, ki jih eh, predlagate, ki izboljšujejo še eh, vsebinsko redakcijo sveta. Zahvaljujem se vam za ta pojasnila. Strenjam se z vašim predlogom. In strenjam se tudi s tem, da delamo v smeri, ki ste jo začrtali. Parole. A monsieur Ricky. Non, mais non, mais une erreur, Madame la Présidente. Je soutiens tout à fait euh, la position. Povsem se strinjam s stališčem poročevalke. Zlasti podpiram oba amadmaja, ki omogočata postopek trialoga. Hvala lepa, gospa Meissner. Potem, ko je podpredsednik odbora že govoril o imenu naše politične skupine, seveda lahko izpostavim samo to, da ga v polni meri podpiram in predlagam, da nadaljujemo tako, kot ste to predlagali, gospa predsednica. Dobro, komisija, vidite, da se povsem strinjamo in upam, da boste odgovorili na moje vprašanje. Gospa Werner. Hvala lepa, gospa predsednica in gospa pročevalka. to je del naših eh, naporov, naporov komisije Juncker za boljšo zakonodajo. Zlasti na področju prometa si prizadevamo za kar se da pregledno in enotno zakonodajo. Pred tremi leti smo že zelo skrbno proučili eh, ta dolg seznam, eh, ki je na področju prometa in identificirali tiste dele zakonodaje, ki niso več eh, uporabne. Nekateri deli zakonodaje eh, so preprosto zastarani, eh, drugi, za druge dele pa velja, da je treba sprejeti ustrežnejšo zakonodajo tu ni nujno šlo za eh, zakonodajne akte, ki bi bili dobri ali slabi, ampak eh, niso več uporabni. Ugotovili boste tudi, da v četrtem eh, železninskem svežnju, pa tudi pri predlogu za mm, navigacijo na no-, notranjih vodah, boste videli, da smo predlagali nove predloge. Prav tako imamo tudi nekaj eh, projektov, ki so v delu. To smo predlagali tudi za načrt dela komisije za 2017. Če želite, vam lahko dam eh, številke, ampak eh, tudi za. Te spremembe bomo zelo kmalo pripravili tudi konkretni predlog. Še naprej skrbno pregledujemo evropsko zakonodajo, vsakeč, ko pripravljamo načrt dela in če bomo našli še druge eh, zakonodajne akte, ki so zastareli ali neuporabni, bomo oblikovali predloge v tej smeri, kajti želimo zakonodajo, ki bo najbolj ustrezna in najbolj učinkovita. Hvala lepa, gospa Werner. Če boste navdahnjeni, lahko amandmaje uložite do 7. junija ob 14. uri. Če pa niste navdahneni, pa ni nič hudega. Kaj ti sama sem uložila že predloge sprememb. Nadaljevali bomo z delom čez pet minut in imeli bomo eh, sestanek za zaprtimi vrati, zato bi prosila vse tiste, ki niso del te skupine, da zapustijo dvorano. Vsi poslanci in njihovo osebje lahko ostanejo čakamo, da nekateri zapustijo dvorano.